Ja. Gospe in gospodje, začenjamo sejo, ki predsedujem na željo naše dosedanje predsednice in kot nekdani podpredsednik prejšnjega odbora imamo tolmačenje vse jezike, razen v baltske, eh, oziroma razen v mal, malteščino, vendar menim, da nimamo malteških predstavnikov. Izrekam dobrodošli sem vsem novim članom odbora TRAN, s katerim bomo sodelovali v prihodnih petih letih, pa seveda tudi starim članom. Veselim me, da vas znova vidim. Danes bomo izvolili predsedstvo torej predsednika in štiri podpredsednike. Najprej pa bomo izvolili predsednika, ki me bo potem nadomestil na predsedniškem odru. Skladno s poslovnikom naj povem, da imamo sklepčnost, ker imamo tu toliko članov, kot je za to potrebno, vendar skladno s poslovnikom naj vam povem, da polnopravni člani Eh, parlamenta niso mogli priti sem, zato jih nadomeščajo nadomestni člani. Dal vam bom seznam, če nima nišče nič proti. Gospa Lukašeska jo nadomešča gospod Tomaš Frankovski. Gospa Karima Deli je za izvolitev predsednice nadomeščena strani Jana Darlings gospod Tilimec nadomešča gospod Daniel Freind, gospoda eh, Marka Kampa Medzonija nadomešča Roman Hajder, gospoda Tomaša Pereba nadomešča gospod Anđel Zambaski, gospoda Žera Ferrera iz Goje nadomešča gospa Ansofi Peltje, gospod Katrino Konečno nadomešča za Goje gospa Claire Dali in gospod Davida Brla za neopisane, zelo nepovezane nadomešča James Wells. Če nima nišče nič proti, lahko nadaljujemo z glasovanjem oziroma se lahko lotimo glasovanja. Ali imate vsi sabo uh, kartico za elektronsko glasovanje? Ne bomo nujno je potrebovali pri vsakem glasovanju, vendar vseeno jo je treba imeti sabo. Torej, sedaj pozivam kandidate za predsednika odbora za promet. Kdo je kandidat? Za skupino zelenih predlaga Karim Odeli kot predsednico, za predsednico odbora. Ali imamo še kakšnega kandidata? Ne. Ne. Potem gospod Deli, prosim, če spreme to, da bi bila predsednica. Gospod Reki, dragi kolegi, da z veseljem spremem to, da sem vaša kandidatka. Dobro, hvala. Eh, skladno z običaj, ker nimam drugih kandidatov, predlagam, da izberemo našo predsednico z aklamacijo, torej s ploskanjem. Gospa predsednica, prosim, pridite sem, prepuščam vam svoje mesto. Dragi kolegi, gospe in gospodje, najprej hvala Dominiku Rike, ki ni le poslanstvo kot vsi ostali, temveč je bil tudi prvi podpredsednik, vendar je tudi prijatelj in pomemben stebr tega odbora. Hvala za vse delo, ki ste ga pravili do sedajni poslanci v zadnjih letih. In izrekam dobrodošlico novim poslankam in poslancem. V tem odboru ponosna sem, da ste se odločili, da bom znova predsednica odbora. Izbrali ste mlado žensko, s tem ste dali jasno sporočilo evropskim državljanom. Nikoli si nisem mislila, da bom znova vodila ta odbor. To je pomemben odbor. Zato mi je veliko čast. Eh, to za me velika odgovornost in skupaj se bomo lotili tega pomembnega izziva. Katerega izziva? Izziva mladih, ki smo izpeljali to v eh, vlastnem parlamentu pred nekaj meseci. Od, nek od nas zahteva naslednje. Moramo prevzeti odgovornost, moramo ukrepati hitro, zato se bomo spopadli s podnebnimi težavami, da se bomo spopadli z okoljskimi težavami, da se bo to resno reševalo. Transportni sektor je tu zelo pomemben. Predstavlja 30 odstotkov emisij in poleg tega povzroča tudi onesnaženje. Ogromno je mrtvih vsako leto zaradi tega in številni nimajo uh, dostopa do prevoza, ker je ta predrag ali ni dovolj dostopen. Torej, Člani tega odbora ne bodo le priče tega, temveč boste akteri in vaša naloga je jasna. Morate okrepiti, olajšati promet za naše državljane, morate omogočiti mobilnost vsem našim državljanom. Moramo sprejeti nove načine življenja, moramo spoštovati okolje, moramo se zagotoviti um, dostojno delovno mesto. Torej, to je naša misija, naša naloga in sam bom predsednica vseh članov tega odbora. Vrata mojega, moje pisarne so vedno odprta. In tu gledam tudi v sekretarijat. Sekretarijat, vi niste le birokrati, vi ste strokovnjaki v službi poslancev. In tudi vi ste stebr našega odbora. Evropski vrek potrebuje vse Pred nami so številni izzivi, morali smo lotiti uh, eh, svežne za mobilnost. Pogajali smo se dve leti, da gospod Marinesku in lahko računate na me, da bom ambiciozna. Morali se bomo še pogajati z po komisijo in svetom v triologih in računam na vas, da bomo nadaljevali z dobro dinam dinamiko, tako kot v prejšnjem mandatu. Prav tako bomo morali delati nasvežno za letalstvo. Torej, tudi tu moramo zmanjšati to pregledne pline in moramo zahtevati enako v pomorskem sektorju. Torej, mi moramo se lotiti vseh eh, teh eh, izzivov, ko gre za eh, križarke, ko gre za to, kar se dogaja recimo v Benetkah pa kaj je tudi turizem in naša pristojnost in sedaj moramo sprejeti zakonodajo, s katero bomo tudi začeli uživati digitalne dosežke na tem področju. Moramo uh, spodbujati socialne, socialne eh, reforme, moramo ustaviti socialni dumping in še nekaj. Ta odbor ima vrata, ki se odpira državljanom. Zato bomo vabili tudi državljane redno na naše razprave. Mi smo tudi odbor za inovacije in uh, sodelujemo pri nagradi za startup in zato bom sama kot predsednica tega odbora se zavzela tako kot vi, kot vsi poročevalci, da bomo podpisali listino, proti eh, konfliktu interesov, ko boste poročevalci. Ta seznam je del eh, našega dela. Naj za konec rečem naslednje. Ta odbor, gledamo gospoda Marineska, ne bo zlorabljal uh, svojega okusa v pogajanjih s svetom in komisijo. Moramo biti odločni za to, da bo vedno upoštevano stališče parlamenta. Odbor Tran bo sedaj ključen za vse dosjeje v parlamentu in odbor Tran bo stobr v tem sektorju, ki si mora. Eh, ki, ki mora napredovati in potrebujemo konkretne projekte, ki jih pričakujejo državljani. In res sem prizadevala to, da bomo uspeli v tem mandatu in sedaj bomo najprej sestavili podpredsednike oziroma bomo sestavili po predsedstvu tega odbora. Najprej bom torej prebrala oziroma bomo začeli z, s tem, da bom prosila, ali imamo kandidata za podpredsednika pr, za mesto prvega podpredsednika v odboru Tran. Gospod Libratski, izvolite. Hvala lepa, draga Karima, čestitke. Čestitke, da smo vas izbrali za aklamacijo, to so dobre novice. Da torej, delujete svoje delo. Veliko govorite o emisijah, o negativnih posledicah prometa. Sam bi predlagal bolj ravnovešen uh, eh, pristop. Transport pomeni tudi delovna mesta, podjetništvo, uh, konkurenčnost in kakovost življenja. Če imamo to vse v mislih, potem bi predlagal kot prvega predsednika našega kolega iz stranke SND, Johana Danielsona. Prihaja iz sindikatov. Zato je za zelo pomembno vprašanje delovnih mest. In seveda ob tej priložnosti naj predlagam še tretjega podpredsednika v imenu SND Ištvan Ujheli. On njega bolj zanima poslovni svet, ima veliko izkušenj s tem in s tem bi tudi poskrbeli za dobro geografsko ravnovesje. Torej, Johan Danielson in eh, Ištvan Ujheli. Hvala lepa. Imamo še kakšnega kandidata? Gospod Danielson, ali spremete kandidaturo? Spoštovani kolegi, z veseljem spremem to kandidaturo, seveda. Hvala, gospod Danielson. Če nijemo drugih kandidatov, potem bomo glasovali z aklamacijo. Gospod Danielson, pridite na odr in se mi pridružite kot prvi podpredsednik. Gremo naprej. Drugi podpredsednik. Ali imamo kakšno kandidaturo? Gospod Marinesko, izvolite. Gospa predsednica, predlagam v imenu ELS gospoda Svena Šulceja. Ali imamo še kakšnega kandidata? Ne. Gospod Šunce, ali želite biti kandidat? Oh, hvala moji skupini za predlog. Danes si seveda želim biti kandidat in bi se nam z veseljem pridružil. Potem predlagam glasovanje za aklamacijo. Gospod Šunce, čestitke. Vi boste moj drugi podpredsednik. Pridite. Nadaljujmo. Ali imamo kandidata za tretjega podpredsednika, gospod Liberacki. Sem že predlagal iščena Ujherja in torej ostajam pri tej kandidaturi in vas prosim, da ga vsi tudi podprete z aklamacijo. Če nimamo drugih kandidatov, potem bi prosila gospoda Ulrija, da nam pove, ali ste pripravljeni biti kandidat za mojega tretjega podpredsednika. Izvolite. Hvala lepa, kolegi. V veselje mi je, da sem kandidat in z veseljem bi tako služil odboru za promet. Hvala. Nijemo drugih kandidatov. Bomo glasovali za aklamacijo. Izvolite, pridite na odr in se mi pridružite. In sedaj bomo izvolili četrtega podpredsednika ali imamo kakšne kandidate. Izvolite. V imenu skupine ID predlagam gospod Žuli Lešanto kot kandidatko za četrto podpredsednico. Ali imamo še kakšnega kandidata? Gospod, izvolite. Čestitke za vaše izvolitev. kot koordinator za skupino Renew Europe bi predlagal gospoda Džanke Stofa Jothena kot četrtega podpredsednika. Dobro. Za četrtega podpredsednika imamo dve kandidaturi, gospod Lešato in gospoda Otensa. se upravičujem, sem še ostala v starih časih, vem, da imate drugo ime sedaj, ne Alde. Se vsi strinjate, torej imamo dva kandidata. Gospod Olivier, v imenu skupine IDA želim povedati, da v nasprotju z poslovnikom in uh, eh, demok, mislim, da smo to sedaj pričali maškaradi in naša skupina ne bo dobila mesta podpredsednika notranji oziroma poslovnik parlamenta, nisem ga jaz sestavil, pravil, da manjšine morajo biti zastopane, to je obveznost. In s to drugo kandidaturo bo naša skupina verjetno izrinjena in ne bo zastopana v predsedstvu. Menim, da je to škandoložno in prosim kolege, da popravijo to nepravičnost in glasujo za gospoda Šantov. Hvala, gospod Olivier. Mislim, nihče v tem odboru ne sme uh, predavati o demokraciji. Vsakdo je lahko kandidat. Imamo dva kandidata. Ali vsi spremete, da glasujemo o obeh kandidatih? Se vsi strinjamo? Dobro. Potem bomo glasovali elektronsko. Gospa Lošanto in gospod Ožen, kje sta gospa Lošanto? Ali sprejmete, da bi bili kandidatka za to mesto? Da ali ne? Hvala celotni skupini ID, da so mi podelili svoje zaupanje in da sprejmem to mesto z, z veliko ponosa in skromnosti. Gospod Otens kje ste, ali spremete to, da bi bili kandidat? Da, to bi bilo v čas, da bi lahko uh, pomagal in delal v tem odboru. Torej, imamo dva kandidata. Sedaj bomo imeli elektronsko glasovanje, imate vsi svoje kartice. Torej, bomo glasovali. torej najprej bomo testirali. Pritisnite na zeleno, če ste zadovoljni v tem odboru, če ne pa rdečo. To je torej test. Če ste zadovoljni, potem zeleno. Če pa niste zadovoljni, potem pa pritisnite na rdeči gumb. Konec glasovanja. 49 vas je zelo zadovoljnih. Dva, ki ne veste. Dobro. Torej, postopek je preprost. Zelena barva za gospod Lešento in rdeči gumb za gospode Otensa. Prav? Prav? zelena, gospa Le Chanteau, rdeči gumb za gospoda Otensa. Ste vsi razumeli? Glasujemo. Tout le monde a voté. Ste vsi glasovali? ELS imate en glas preveč, slabo se je začelo. Kot ponavadi, en glas je preveč, en manj mora glasovati. Ali se trebja? Dobro. Konec glasovanja. 31 glasov za gospoda Otensa in 16 za gospoda Šento. Gospod Otens, vi ste četrti podpredsednik, prosim pridite na odr. Pridružite se predsedstvu. Spoštovani kolegi. Naslednja seja odbora bo 24. julija ob devetih. Prosim, pridite. In na to bomo imeli samo sestanek koordinatorjev. Nas prihodni teden, 19. julija, če ni komentarjev, potem bi zaključili se odbora. Hvala lepa.